dober korak naprej. Vendar pa lahko pričakujemo veliko problemov, kaj ti eh, to zagotovo ni enostaven postopek. Najlepša hvala. Gospa Figurejdo je naslednja na vrsti. Ja, Figurejdo.